glede sporazumov s socialnimi partnerji, eh, gospodu eh, Da Silvi iz eh, Direktorata za socialne zadeve in za poslovanje. In mislim, da ste v tem okviru dobili zabeležko in gradivo, ki se nanaša na bistvene točke, zlasti pa pogoje spremljanja sporazumov, do katerih je prišlo med socialnimi partnerji. Gospod direktor, imate besedo. Približno deset minut imate na voljo. Imate besedo. Good morning uh, and thank you. Eh, dobro jutro, hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste me povabili, da vam eh, povem najnovejše glede sporazumov z socialnimi partnerji. Kot veste, ima Unija, Unija spodbuja socialni dialog na, na eh, tej ravni in sicer gre za člen 155 pogodbe to torej spada tudi v pristojnosti Evropske unije in na ta način lahko socialni partnerji zahtevajo izvajanje sporazumov, o katerih se predhodno pogajajo. Gre za postopek, eh, ki je za enkrat eh, bil uporabljen devetkrat in sicer na industrijski ravni in sektorski, medsektorski ravni. Eh, vsi imamo tudi direktive na socialnem področju tako da je prišlo do pomembnih takih eh, sporazumov, kot je direktiva o starševskem dopustu, potem o eh, začasnem eh, delu, potem mnoge direktive, ki se nanašajo na varstvo pri delu in na eh, varstvo zdravja. Vse to je vodilo k eh, dvem sporazumom in eh, izvajanje teh sporazumov na podlagi zahtev socialnih partnerjev. In sicer gre za dogovor, eh, ki se nanaša na plovne poti in še drug sporazum, ki se nanaša na eh, zdravje eh, in varstvo zdravja. To je bilo na pobudo socialnih partnerjev samih. Poleg tega je tu tudi sektorski sporazum o delovnih pogojih na področju ribištva, ki je v sklepni fazi njegovo izvajanje naj bi se začelo in eh, socialni partneri naj bi končali s pogajanji o delovnem času na podlagi te direktive do konca leta. In pa eh, pričakuje se tudi zahteva po izvajanju te direktive. V tem primeru eh, so se pogajanja začela. kar zadeva eh, same določbe, pa so lete eh, do, bile določene eh, leta 2002. Ta postopek ne omogoča svetu, da spreminja sporazume socialnih partnerjev. Svet se lahko samo strinja ali ne in sicer na podlagi zahteve komisije. Parlament je informiran o postopku, nima pa neposredne pristojnosti. Po tem postopku se ohranja tudi pravica do pobude se strani komisije, ne pa tudi zakonodajnega predloga v sporočilih, eh, ki sem jih omenil, pa je izredno rečeno, da mora komisija oceniti sporazum in če ga ni moč izvajati v okviru evropske zakonodaje, kar se doslej še ni zgodilo, mora informirati partnerje o razlogih za tak eh, sklep oziroma tako, o, o, eh, o, za tak zaključek potrebno je oceniti zako, eh, eh, zakonitost eh, sklenjenega, eh, kakor tudi vpliv na majhna in srednja podjetja. V primeru sporazumov, ki ne izhajajo iz posvetovanj znotraj komisije, kot v primeru frizerjev naprimer, ali notranjih plovnih poti, mora komisija prav tako oceniti eh, možnosti za evropsko Eh, za eh, evropske ukrepe. Na frizerskem področju, naprimer, je prišlo tudi do kritičnih pripomb, zlasti se strani nekaterih držav članic. Gre sporazum, ki sloni na avtonomnem delovanju socialnih partnerjev, ki so zbrali znanstvene podatke o posebnih tveganjih na tem področju škodi, eh, potem eh, temu, da se lahko razvijajo določene alergije in tako dalje, spričo, česar lahko pride že do nižje starosti upokojevanja in eh, kritične pripombe eh, so bile podane s strani več držav članic. Samo načelo sektorskega pristopa v okviru zakonodaje o poklicnem eh, zdravju. Nekatere pripombe so se nanašale na določbe, ki se zdijo preveč podrobne in niso skladne z načeli sorazmernosti in solidarnosti. Službe zlasti direktorat za socialne zadeve naj bi preučili te sporazume, eh, pre, presta, posredovane sporazume, Eh, v skladu z obstoječimi pravili analiza eh, zastopanosti vpliv na majhna in srednja podjetja, potem tudi na priložnosti. In ta pravila se ne spreminjajo sredi eh, procesa. Od, rešitve so odvisne od študij presoje in eh, stroškovne analize. Ti rezultati bodo tudi na voljo, bodo javno dostopni in razpoložljivi. Eh, skratka, eh, ta ocena bo podlaga in upamo, da bo to zaključeno do sredine leta 2013. To je Eh, tisto, kar predvidevamo v smislu soočanja s to situacijo. Sicer pa na dolgoročnejši osnovi ugotavljamo potrebo po podrobni preučitvi izvajanja člena 155 pogodbe v luči prakse in načel regulative in eh, komisija eh, namerava v polni meri spoštovati sporazume socialnih partnerjev, ohranja pa svojo pravico do pobude, zagotoviti morajo, da so vsi predlogi skladni eh, s temi eh, pametnimi priporočili, vse mora sloneti na eh, znanstvenih podatkih. Hkrati pa je potrebno potegniti nauke eh, iz preteklih izkušenj. Eh, in sicer doseganje teh sporazumov eh, po zakonodajni poti. Eh, sedaj se ukvarjamo z razjasnitvijo različnih določb v zadnjem našem sporočilu. Eh, ki eh, datira izpred desetih let, iz leta 2002. Potrebno je ta načela sedaj posodobiti v luči izkušnje. Zlasti pa je treba socialnim partnerjem pojasniti, da tako kot v vsakem primeru vsakašne zakonodaje, da, eh, je, da morajo tudi oni upozoriti na stroškovne prednosti in koristi. Hvala lepa. Hvala v eh, času, ko socialni eh, odbor, kakor tudi mednarodna organizacija dela, opozarjajo na pomankljivosti, pomankljivosti v uveljavljanju socialnega dialoga med socialnimi partnerji, mislim, da je še posebej pomembno, da na to upozorimo tu je določena, eh, določeno število vprašanj, eh, vendar se najprej obračam kolegom, kdo želi besedo. Gospod Serkas. No, Mr. Serkas. Gospod Serkas. Sí, señora presidenta, este es un asunto. Hvala, gospa predsedujoča. Jasno je, da danes tega ne bomo razrešili, kajti gre za resno navskrižje. Ne govorimo samo o dejanskih sporazumih za frizerje. Gre pravzaprav za ustavno zadevo. Govorimo o ustavi Evropske unije. In eh, tu sem si pogledal pogodbo o delovanju EU in sicer eh, člen 155. Eh, socialni dialog. Če tako želijo socialni partneri, lahko vodi v sklenitev sporazumov, sporazumov in tu je rečeno, da sporazumi, ki se dosežejo v okviru EU, slonijo na praksi socialnih partnerjev v državah članicah ali pa na podlagi postopka, eh, ki je eh, določen s členom 153 in na predlog komisije. Z drugimi besedami, svet seveda lahko ukrepa, kot želi eh, in sledi logiki socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj, morajo pa se držati pogodbe, kajti komisija je varuh pogodb. Kot je že bilo v preteklosti, mora torej podpreti sporazum, ki ga sklenajo pogodbene eh, stranke ne more tega, ne more tega zaustaviti, kajti vse to pomeni eh, trdno politično doktrino. Eh, zato je potrebno vse to začrtati v okviru pogodbenih obveznosti to ni moč posegati niti na podlagi zakonodaje. Eh, na, drug, na, na drugi strani pa to pomeni neposredni napad na Evropsko unijo. Potem je tu pismo sedmih ali osmih držav članic eh, v okviru lobiranja. Ko kar pomeni, da naj se ne ravnajo po tej zgodovinski eh, dolžnosti priznavanja socialnih partnerjev. In to poseganje v pristojnosti socialnih partnerjev je nekaj zelo nevarnega. Zato bi želel reči, da boste uživali našo polno podporo pri zauzemanju za uveljavljanje vseh teh pogojev ne smemo se podati na tako tvegano pot pod pritiski določenih držav članic. In vse to vpliva tudi na odnose med članicami Združeno kraljestvo, Estonija, Poljska, Romunija, Slovenija, Švedska in Hrvaška sta, so poslale to pismo. Začne se z Združenim kraljestvom, konča se s Hrvaško. Eh, torej Hrvaška. Sprašuje se, kako je možno, da tako pismo lahko pošljajo, niso še člani. Eh, še kdo želi besedo? Ja, plně podporuji to, co řekl Alejandro. Hvala lepa. No mi, jaz podpiram to, kar smo ravno kar slišali, podpiram kolegovo mnenje. Uh, Vprašanje bi imel za predstavnika komisije. Slišali smo o novi direktivi o delovnem času. Ta se pripravlja. Veste, kako so potekali eh, eh, razgovori o tem in kako je potekal sam postopek. Eh, vprašanje bi imel glede tega, kaj bo zdaj vključeno v to direktivo. Še kdo želi besedo? Ne, če temu ni tako, bi tudi sama zastavila več vprašanj gospodu Da Silvi. E, nimam več pred očmi datuma tega znamenitega pisma nasprotnikov ali kako bi rekla tistim, ki nasprotujejo sklepanju socialnega dialoga, socialnih sporazumov. Dobro bi bilo poznati datum ko je, bil posla, ko je bilo poslano to pismo. Želela bi tudi razumeti potem, kako je to kako je usporedno potekalo dogovarjanje, naprimer okrog sporazuma, ki se nanaša na eni strani na frizerje, na drugi pa na notranje plovne poti. Gre za sporazum z 15. februarja. Dobro bi bilo vedeti, torej, za kakšno proceduro gre. Ko gre za sporazum o frizerjih, tu je datum 26. april. Pravite, da ste začeli eh, s študijo učinkov. Kdaj ste se za to odločili, kdo bo izvedel to študijo ali vedno tako ravnate? rekli ste, da ko gre za sporazume, da morate vedno preučiti določeno število meril, preden to lahko postane zakonodaja. V primeru sporazuma o eh, se, frizerskem sektorju, na kakšen način se ta merila, ta kriterije vključi. Omenili ste naprimer vprašanje zastopanosti, reprezentativnosti, E, torej kako, e, kako pravzaprav pripravite vse, vsaj ta merila, zato da potem to lahko postane sporazum in del evropske zakonodaje. To bi bilo moje prvo vprašanje, upam, da lahko nam odgovorite. Oui, euh, je vais essayer de, de répondre bom skušal odgovoriti na to vprašanje. Najprej, kar zadeva datum eh, tega eh, pisma in sicer, eh, ko smo sprejeli državnega sekretarja nizozemske vlade, je devet držav članic in Hrvaške, torej ta datum je bil 25. oktober 2012 reči moram, da trenutno pravzaprav je postopek naslednji, kar zadeva sporazum o notranjih plovnih poteh in o frizerih, tu postopamo posem enako. In odločili smo se, da eh, začnemo s temi študijami na začetku septembra meseca in eh, takrat pa eh, smo ugotovili, da nam socialni partnerji, podpisniki tega sporazuma, niso posredovali določene elemente za analizo, ki bi nam omogočili, da lahko ocenimo razliko med, med sprejetimi pravili in dejansko veljavnimi oziroma obstoječimi pravili v državah članicah. Niti ne elementov, ki bi nam omogočili razumeti učinke, tako gospodarske kot socialne na delovne pogoje, obstoječe delovne pogoje eh, in tega nismo mogli dobiti, teh podatkov in teh informacij se strani partnerjev, zato smo se odločili, da izvedemo te študije, ki nam najbolje omogočajo razumeti vpliv oziroma učinek na delovne pogoje na zadevnih sektorjih. Gre torej za eh, dve analizi oziroma dve študiji, ki jih bodo izvedli zunani sodelavci oziroma strokovnjaki eh, in eh, tako za prizerski sektor kot za notranje plovne poti. To naj bi dejansko potem pripeljalo do odgovorov, da lahko ugotovimo, kakšne so razlike eh, v, teh, v tej regulativi z vidika stroškovne učinkovitosti. In tu so že tudi obstoječe študije, te so bile, eh, te je izvedla eh, Dublinska eh, fundacija na tem področju, te študije so že na razpolago in omogočajo, da lahko ugotovimo, kakšna je stopnja reprezentativnosti podpisnikov obeh sporazumov. Kar zadeva kriterije kompatibilnosti z evropsko zakonodajo, pa eh, gre za merila, ki smo jih sami izdelali in sicer. Torej, že nekaj časa delamo na tem, smo začeli s tem delom in smo prišli že precej daleč. Sedaj pa moramo še oceniti eh, gospodarske in socialne učinke, zato da lahko razumemo razlike med tem, kar obstoji in eh, imajo dol, posamezne države članice glede eh, na Evropsko unijo. Kar zadeva tako imenovano smart regulation, tu lahko rečemo, da gre za postopek, ki se izboljšuje in naši zakonodajni predlogi sedaj bolj slonijo na samih dejstvih, kot je bilo pred eh, desetimi leti in menimo, da bomo lahko ista načela eh, pravzaprav uveljavljali tudi v okviru teh sporazumov socialnih partnerjev. Tu je tudi eh, zaveza spoštovanja rezultatov socialnega dialoga, eh, dialoga in eh, če pride do zahte, zahteve za zakonodajni predlog do komisije, mora komisija to oceniti. Ni samo poštni nabiralnik, ima tudi lastno uh, Eh, pobudov in pravico do pobude in eh, to mora izvajati. Menim, da države članice oziroma da imajo vse države članice pravico, da jim komisija posreduje eh, elemente, ki jim omogočijo v pogled oziroma v oceno učinkov določene zakonodaje. Kar Sicer pa lahko države članice izražajo eh, svoje mnenje, vendar pa eh, to ne vpliva na ravnanje komisije, ki eh, pač sledi svojemu postopku. Tu je bila, bilo še vprašanje, ki se nanaša na prenovo direktive v zvezi z delovnim časom. S tem v zvezi pričakujemo, da v naslednjih tednih, morda celo v naslednjih dneh, pride že do rezultatov pogajanj socialnih partnerjev na medpoklicni ravni in eh, potem eh, tu so eh, različni različne ravni, različni organi, ki so že začeli s pogajanji in sicer eh, leta 2011 in ki bodo predstavili rezultate pogajanj v naslednjih tednih ali pa morda še prej. Čakamo torej na te rezultate, ne moremo še predvideti, kakšni bodo, komisija pa jih bo analizirala analizirala bo rezultate teh pogajanj, eh, hkrati pa jih bo posredovala eh, skupaj z elementi analize in ocene, ki naj omogočijo eh, svetu potem, da lahko sprejmejo svoje sklepe. Pues la respuesta del señor Silva me plantea nuevas preguntas. To um, me sedaj pripelje še do drugih vprašanj. Uh, kajti jasno je, da komisija ni samo poštni nabiralnik in da nišče eh, ne bo komisiji oduzel njenih pristojnosti. Potrebno je analizirati to za vidika kakovosti, eh, potem tudi eh, s tem, da se ravnamo po pogodbi. Eh, in da upoštevamo eh, tudi eh, pravni okvir Evropske unije. Zanima me, ali se je tu sledilo enakemu postopku kot že v preteklosti. Tu ne gre samo za to pismo teh določenih držav članic. tu eh, s strani naprimer Združenega kraljestva, eh, kaj ti to je potekalo tudi naprimer v okviru najrazličnejšega lobiranja in tako dalje. Kar pomeni koordiniran pritisk s strani določenih delodajalcev. Zelo velik je ta pritisk, ki se izvaja, in sicer v tem smislu, da se skuša spodkopati to, kar je bilo doseženo na evropski ravni med delavci oziroma eh, zaposlenimi in delodajalci. In to pismo, ki ga omenja eh, gospod eh, Da Silva. Ta analiza in ta ocena, ki je bila izvedena na drug način oziroma zanima nas, ali je bilo to izvedeno kot ponavadi v preteklosti ali pa ali je bil tudi odbor pod pritiskom. Hvala lepa, zahvaljujem se za vaše vprašanje. Pravite, da je eh, reprezentativnost, eh, ki jo je eh, ocenevala Dublinska fundacija, prosim, če nam to lahko posredujete, kar, za, eh, kar zadeva kompatibilnost z evropsko zakonodajo. Eh, predvidevam, da tudi tu lahko poveste, eh, kakšno je stanje, kaj ti sporazum je bil dosežen že februarja meseca. Sicer pa mi prosim, dovolite še splošno pripombo. In seveda to nima nič opravito, bo opraviti z vašo Eh, sposobnosti odgovarjati na tako vprašanje. Vendar moram reči, da nisem še nikoli doživela, da bi se to vrstno verifikacijo izvajalo, ko je šlo naprimer za izvajanje eh, dvojčka ali šestorčka. In eh, kaj ti v tem primeru prav, tega ni mogoče primerjati. Moje zadnje vprašanje pa je, pravite, da komisija ni poštni predal, ima svojo pobudo in pravico do pobude in jo eh, tudi izvaja. Na socialnem področju pa pravzaprav, tako se zdi, ne skuša tega izvajati. In če ne želite biti poštni predal glede na socialne partnerje, kaj pa boste naredili s tem pismom, kajti to pismo krši vaš monopol, monopolno pravico do, eh, do pobude in zato bi morali to tudi zahtevati eh, do eh, socialnih. Eh, do, od držav članic. Skratka, jasno je, da obstaja problem s pričo tega pisma in če upoštevamo torej vašo pravico do pobude. Zaenkrat bi ostala pri tem in zahvaljujem se vam, da boste še enkrat odgovorili na ta dodatna vprašanja. Še eno vprašanje bi imela v okviru direktive o delovnem času, ki ste jo omenili. Tu vidimo, da gre pravzaprav za enak postopek. In že od samega začetka je uh, odgovor uh, komisije, da uh, reče socialnim partnerjem, skušajte poiskati sporazum. Sami pa smo vedno razmišljali na tak način, da če sporazuma med socialnimi partnerji ni, uh, bo komisija izvedla in uporabila svojo pravico, pravico do pobude. Tudi če obstaja, naprimer, sporazum socialnih partnerjev v okviru te direktive, eh, vam, naprimer, še, eh, se vam še vedno zgodi, da pride do takega pisma. Eh, čeprav pravzaprav so odgovorni za to, da izvajajo zakonodajo Evropske unije na tem področju. Če dovolite, naj najprej pojasnim naslednje. Merila, ki jih uporabljamo za ocenjevanje sporazumov socialnih partnerjev, so enaka kot v preteklosti, kot je povedal gospod Cerkas. Skratka, analiziramo reprezentativnost, analiziramo kompatibilnost z akikominoter, z evropsko zakonodajo, vpliva na majhne in srednje podjetja in v primeru sporazumov sklenjenih na pobudo socialnih partnerjev brez posvetovanja s komisijo, torej analiza eh, primernosti in ustreznosti eh, to vrstnega sporazuma. To sem že omenil, to, eh, to je bilo že v 90-ih letih in tudi kasneje, skratka, to se ni spremenilo. Kar zadeva vidik tam, kjer smo postali zahtevnejši in sicer, naprimer, to zadeva faktualno podlago, dejansko podlago naše analize. Ko gre za to, pa smo se lahko iz preteklih izkušenj naučili, da kar zadeva predloge komisije, vsakršen predlog komisije spremlja taka analiza vplivov oziroma učinkov na podlagi eh, kvantitativnih podatkov, kot v preteklosti, hkrati pa moramo spoštovati in izvajati ta načela, zato da lahko izvajamo analize po istih merilih, kot eh, je to bilo popreje. To se ne spreminja. In kot sem že povedal, odločitev, da se nam da Eh, trdnejšo faktualno podlago, dejansko podlago, eh, glede na to, kar smo dobili na razpolago so strani socialnih partnerjev. To se je zgodilo že dosti prej, kot eh, je, smo prejeli to pismo. So še druge stance, ki prejemajo dopise iz držav članic, od socialnih partnerjev, od različnih organizacij in vedoč, da naprimer komisija pripravlja zakonodajni predlog in eh, da, oprostite, da lahko rečem, izvajajo pritisk, to ni prvič. Jasno je, da je potrebno na to pismo odgovoriti, se nam odzvati, ne bo pa imelo vplivo pri izvajanju kriterijev glede na pismo. Jasno, da se bo na to pismo odgovorilo, kot je primer mnogih drugih pisem oziroma dopisov, ko se komisija odloči za eno ali drugo smer. Kar zadeva vprašanje v zvezi z direktivo o delovnem času in pogajanjem s tem v zvezi, tu pravzaprav eh, spet, se spet ravnamo po enakih merilih. Nobenega razloga ni, da ne bi tako ravnali, kar zadeva rezultate izvedenih analiz. Te bomo objavili istočasno. Eh, analiza o reprezentativnosti, glede analizo o stroškovni učinkovitosti eh, ne bo objavljena prej, vse bo objavljeno hkrati. In elementi, ki jih imamo na voljo za vidika reprezentativnosti, pravzaprav nam omogočajo, da eh, lahko rečemo, da so merila ustrezna v teh dveh primerjih frizerjev in notranjih plovnih poti.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 banaliziranja dopisa napisanega strani držav članic. Um, to že moramo reči, da bo komisija prav vsako pismo, prav vsak dopis, ne glede na to, uh, odkot ga dobi, obravnavala enako. Komisija pravzaprav ne more si dovoliti, da bi svet interveniral. Tukaj ne gre za enostavne zadeve, tukaj gre za vprašanje poseganja pravzaprav vsebino akta. In uh, ne vem, zakaj uh, se komisija ne, zakaj ni zaskrbljena zaradi tega. Plua. V okviru izmenjave s gospodom Da Silva pravzaprav več kot to ne moremo narediti. Hvala lepa, da ste uh, pri tej izmenjavi mnen sodelovali, tako da upamo, da bo eh, komisija in eh, da eh, se bo lahko iz tega tudi pravzaprav potegnilo določene zaključke. Sedaj pa bomo vsega šli nazaj in sicer na točko, ki smo jo obravnavali včeraj, to je enajsta točka, ki zadeva, ki zadeva varstvo posameznikov pri obdelavi obsebnih podatkov in prosti pretok takih podatkov. Gre torej za mnenje. Eh, ki ga predlaga Nadja Hirš, ki je namenjeno eh, odboru Libe. Eh, tu je poročevalec, poročevalec zelenih Jan Albrecht. Gospa Nadja Hirš, imate besedo, da nam predstavite vaš predlog. Ähm, Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, v tem trenutku poteka velika razprava o varstvu podatkov, o varstvu osebnih podatkov. Kot odbor za zaposlovanje imamo možnost, da k temu podamo svoje mnenje. Jaz sem v svojem eh, mnenju se poskušala osredotočiti na člen 82. Ta člen je predmet široke debate, zlasti v odboru Libe. Člen dvainosemdeset. No, glede tega člena smo pripravili tudi predloga sprememb, pa tudi glede uvodne, uvodnih izjav. Mi smo imeli kratek sestanek v senci. Želeli smo se osredotočiti zlasti na člen 82. Radi bi namreč pripravili mnenje, ki se bo eh, na to tudi odrazilo v nadaljnih predlogih sprememb in sicer v okviru odbora Libe. Člen 82 se nanaša seveda na varstvo podatkov. Rudimentarno je um, obravnavan v predlogu uredbe. Zdi se nam, da ga je treba malce bolj natančno um, pripraviti. Ko gre za varstvo podatkov zaposlenih, je treba tukaj eh, pripraviti različne ravni varstva. Tiste države, ki zagotavljajo oziroma zahtevajo višjo raven varstva, naj bi to možnost oziroma pravico tudi ohranile. Države članice, torej, ki imajo v tem trenutku višji nivo varstva, morajo imeti možnost, da ta višji nivo ohranja. To je povezano tudi s kolektivnimi pogajanji. Tudi vanje je vključen vidik varstva podatkov. Eh, sem, torej v to uredbo naj bi bilo torej vključeno tudi področje kolektivnega pogajanja. Treba je formulirati tudi najnižje standarde. Ti so v državah članicah zasnovani na različnih ravneh. Način, kot ga imamo eh, v predlogu sedaj, mora biti zasnovan tako, da bodo opredeljeni minimalni standardi, tudi ko gre za majhna podjetja. Pomemben je tudi vidik nadzorovanja. Skrivno nadzorovanje je ne spremljivo tako akustično kot tudi elektronsko. Torej menimo, da v podjetjih ne sme prihajati do eh, skrivnega nadzorovanja med delovnim časom oziroma v času, ko imajo delojemalci pauze. Ko gre za uporabo telefonov, interneta, elektronske pošte strani zaposlenih. Glede tega imamo tukaj zapisano, da obstajajo dogovori oziroma sporazumi. Zaposlenim mora biti to vrstna uporaba omogočena. Prav tako je treba v uredbi zapisati pravico do nediskriminacije, pravico do varstva. Predloga imamo tudi glede posredovanja podatkov zaposlenih. Pri nekaterih vrstah eh, zaposlenih je to nujno zaradi določenih um, lastnosti skupin zaposlenih. V nekaterih državah članicah se to obravnava na različnih ravneh, v tretjem um, poglavju je to obravnavano. No, ko gre za nekatere druge predloge, imajo ti, recimo ti, ki so povezani z programi varstva otrok, programi sodelovanja v pokojninskih um, skladih oziroma sistemih. Nekateri od teh predlogov imajo lahko negativen vpliv na zaposlene. Še naprej mora ostati možno, mi smo dali glede tega tudi um, predlog, da se pa vpraša zaposlene, da se izvede anketa glede potrebe po denimo zagotavljanju varstva otrok. To so torej vidiki, ki se nam zdijo še predvsem pomembni. Potem, kar se tiče delegiranih aktov. Mi ne želimo, da bi komisija lahko materialno kaj spreminjala. To so občutljive teme in uh, tukaj si želimo jasno razmejitev pristojnosti. Ko gre za varnostne in tehnične standarde, je seveda primerno, da komisija od časa do časa predlaga oziroma uvede nove kriterije z namenom zagotavljanja ustreznih varnostnih standardov. Tako, to bi bili naši glavni pomisleki oziroma naši glavni predlogi grede 82. člena. Zdi se nam, da je to izjemno pomemben člen, ki eh, zahteva ustrezen razmislek. Rok za predloge sprememb je 8. december. Mi bomo seveda poskušali najti kompromis Predvidena sta dva sestanka v Senci, kjer bomo prav tako imeli zelo podrobno razpravo. Hvala lepa. Um, Aleksandr Serkas, puis... po prvi. Gospa McIntyre. Donc, uh... In to bo vse za začetek. Kaj pa v imenu komisije? Bo kdo želel besedo? Tako je, mm, potem bodo imeli besedo kasneje, gospod Cekas. Senjora presidenta, lamentablemente la, sen, la senjora... Hvala lepa, gospa predsednica. No, naš um, poročevalec v senci žal danes ne more biti tukaj, oziroma poročevalka v senci. Uh, Eh, mi je pa kolegica podala nekaj napotkov. Naše mnenje je zelo pozitivno. Um, mi smo že sodelovali z vami, oziroma naša poročevalka v Sencu je že sodelovala z vami glede tega odba um, mnenja. In uh, večina predlogov sprememb, ki jih predlagate, je skladna s tistim, kar um, menimo tudi mi. Zlasti je pomembno, da države članice ohranijo možnost, da vzpostavijo minimalne standarde. Interpretacija tega v vašem mnenju je zelo um, ugodna, zelo pozitivna. Seveda je treba tukaj zaščititi pravice posameznikov pred pritiskom različnih podjetij ali katerihkoli drugih sredin. Zasebnost delojemalcev je treba zaščititi. Razmejiti moramo tisto, kaj je delovno področje in kaj je zasebno življenje. Prav tako je treba, kot ste že povedali, prepovedati skrivno nadzorovanje. No, v tem trenutku že lahko napovem nekaj eh, naših eh, predlogov sprememb. Člen 82 zagotovo ni zadovoljiv v obliki, kot je. Člen 82 zaenkrat ni zadosten in ne zagotavlja zadostno zaščito. Ne omenim še nekaj pomembnih eh, vidikov, pomembnih za uh, naš uh, razumevanje, ta meja 250 zaposlenih se nam ne zdi primerna. Kaj ti to pomeni, da če bomo uveljavili mejo 250 zaposlenih, da bo 90 odstotkov zaposlenih v Evropski uniji ostalo brez varstva, brez zaščite. Delavci in sindikati kot zastopniki delavcev morajo biti vključeni v posvetovanje, sodelovati morajo pri vzpostavljanju teh pravil, kajti oni se najbolj zavedajo potreb, ki jih imajo na delovnih mestih, oni vedo, kje se pojavljajo težave. Zavedajo se tudi, kje bi potencijalne težave vtegnile nastati. ta tako imenovana črna lista, ki jo imajo sindikati, je tudi pomembna. Gre za črno listo pogojev, ki niso sprejemljivi v podjetjih. Taka črna lista obstaja. Izkoristiti moramo način delovanja, ki ga lahko uporabimo preprečiti moramo kakršno koli neomejeno nadziranje. Verjetno to um, ne bo stotstotno možno, pa vseeno. Potem imamo še eno možnost in sicer. Vem, da se gospa Hirš zelo podrobno ukvarja s tem dosjejem. V primeru konflikta, v primeru spora o temeljnih pravicah delavcev glede varstva zasebnih podatkov, je treba uveljaviti pravilo zaščite. Področje je zapleteno, tega se zavedamo, vse skupine in pripravljavci mnen bodo morali sodelovati, zato da bomo skupaj dosegli boljšo ureditev področja. Pa McIntyre. Um, hvala lepa. Najprej hvala lepa poročevalki za delo na tem um, mnenju in za sodelovanje. Veselim se nadaljnega dela z vami v okviru sestankov v senci. Uredba naj bi zagotovila jasne določbe, ki se jih bodo morala držati podjetja po vsej Evropi. Podjetja potrebujejo jasno ureditev. Če bo uredba vključevala člen 82 o zaposlovanju, bo treba jasno eh, vedeti, kaj pravzaprav zahtevamo od držav članic oziroma od podjetij. Ne smemo zadev preveč regulirati. Določbe morajo biti jasne. Ko gre za majhna in mikropodjetja, so ravno tista lahko pod največjim odarom zaradi uredbe. Upoštevati moramo tudi, da mnoge države članice že imajo obstoječo in dobro delujočo zakonodajo o varstvu podatkov. Predlog ne sme omejevati tistega, kar države članice že izvajajo. Fleksibilnost moramo torej zagotoviti. Obenem pa je res, da potrebujemo visoke standarde, zagotoviti moramo ustrezen okvir za tiste države članice, ki nimajo zaenkrat ustrezne zakonske podlage o varstvu podatkov. Glede člena 82, v njem ni omenjena preglednost, sorazmernost informacij, nič ni tukaj omenjeno o varstvu oziroma o varnosti podatkov, prav tako pa tudi nič ni navedenega o ozaveščanju zaposlenih glede varstva podatkov. Še zlasti pa nas skrbi naslednje. Mi ne želimo, da bi komisija imela delegirane akte na področju zaposlovanja. Če bi se to zgodilo, bi zagotovo nastale nehotene posledice glede pristojnosti posameznih institucij. To nas res skrbi. V tej uredbi, samo v tej uredbi je, mislim, da omenjenih več kot 90 delegiranih aktov. To je preveč. Pristop mora biti uravnotežen, uredba ne sme biti preobložena, prav tako ne sme vzpostavljati pretiranega upravnega bremena. Uh, obenem pa, kot sem že povedala, ne želimo podajati možnosti delegiranih aktov komisiji. Uh, Hvala lepa. Za komisijo. Izvolite. Na Evropski komisijo, generaldirekcijo justic in datenšutsreferat. Äh, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten,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 Hvala lepa, gospa poročevalka. Ähm, Hvala lepa za vaš odziv, za predloge. Zelo na hitro se bom odzvala. Gospod Cerkas, prav imate. Obstajajo še drugi vidiki v tej uredbi, ki so zelo pomembni za zaposlene in ki se nanašajo tudi na zaposlene. Um, pričakujemo seveda predloge sprememb z vaše strani, to je v redu, vendar pa moramo skušati ostati enotni, ne smemo vendarle zadeve preveč razpršiti. Pod naše področje spada zlasti vsebina člena 82. Ta je še posebej pomembna za nas odbor. V tem trenutku potekajo razprave o tem, ali naj bi um, uvedli neke številčne meje, ali naj bi podali neko formulacijo glede novih um, določb člena 82. Kar se tiče drugih predlogov sprememb. Vesela sem, da ste že zdaj napovedali spremembe tudi glede drugih členov, kot sem že omenila, pa se moramo zlasti osredotočiti na 82. člen. Kar se tiče tako imenovanih črnih list, takih črnih list seveda ne moramo dopustiti. Menimo, da, to, da te niso na mestu. In mi bomo skušali to eh, preprečiti. Slišali smo tudi nekaj eh, o harmonizaciji določb o varstvu podatkov, gospa McIntyre je to omenila. Seveda bi si želeli popolne harmonizacije po eni strani, zato da ne bomo v različnih državah članicah imeli opravka z različnimi pogoji. Po drugi strani pa je treba pomisliti tudi na številna mala in srednje velika eh, podjetja um, preveč uh, določ, preveč omejevanja, preveč regulative, bi zanje tudi pomenilo preveliko upravno in pa finančno breme. Kar se tiče delegiranih pravnih aktov, tudi tukaj uh, potekajo razprave v različnih odborih, potekajo tudi razprave o tem, katere vrste delegiranih aktov bi lahko komisija izvajala kaj je primerno in kaj ne. Prav tako potekajo razprave o povlaščencih za varstvo podatkov, kaj je tukaj njihova pristojnost, ko gre za delegirane akte. Skratka, potekajo poskusi klasifikacije delegiranih aktov. Tudi komisiji se zahvaljujem za njene pripombe. Mi bomo skušali čimprej optimirati naše predloge. Mogoče bomo na podlagi razprav v našem odboru morali celo lastne predloge sprememb še nekoliko spremeniti. Cilj je, kot sem že povedala, priprava dobrega akta, priprava dobrega člena, ki se nanaša na varstvo podatkov zaposlenih. Dobro. Rok eh, za predloge sprememb je 11. december opovdne. Eh, preuče, potem bo tu preučitev januarja meseca in eh, nadalje potem je naslednji datum februar, eh, glasovanje pa bi potekalo načeloma aprila. To dopovdne je pravzaprav eh, glavna gospa Hirš. K njenemu poročilu na pobudo, ki se nanašajo na učinke na eh, trgu eh, dela, potem na področju socialne varnosti, gre za poročilo, eh, glede katerega bo odbor za ženske podal svoje mnenje. Eh, sicer pa tu sledimo tudi postopku eh, ob sodelovanju z odborom Libe in eh, neodvisni, neodvisni poslanci in njihov predstavnik, gospod Kejs, tu sodelujejo, trenutno ga ni, torej bo tu komunikacija potekala pisno. Imate besedo, gospod Hirš. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem za 189 eh, oddanih predlogov sprememb, to je veliko. Zanimivo je bilo prebrati vse te predloge sprememb in eh, ideje, ki so v njih eh, zajete. Predlogi sprememb so zelo raznoliki, zato ne bi šla v podrobnosti um, vsake posamezne spremembe. Ne omenim samo, da smo tukaj tudi na področju odbora Libe. Gre za pravice držav, eh, družinskih članov, med drugim. Tukaj lahko sodelujemo. Večina predlogov sprememb je takih, da jih bom skušala vključiti v kompromisni predlog večinoma eh, želite spremeniti ista področja. Nekateri predlogi grejo v popolnoma drugo smer, so bolj restriktivni. In glede na to jih verjetno ne bom mogla vključiti v kompromisni predlog, ker gredo pač v drugo smer. Nekaj je bilo tudi težav pri prevajanju. Tema je na nekaterih področjih taka, da je težko prevedljiva v druge jezike, recimo na področju iskanja oziroma um, skušanja privabljanja največjih uh, talentov. Ko gre za nezakonite migrante, lahko to formulacijo na podlagi predloga Žina Lamberta spremenimo v uh, izraz neregularne, irregular. Potem Potem nekaj sprememb je takih, ki jih um, ne bomo mogli vključiti, kajti nanašajo se za, na popolnoma nove odstavke. 33. predlog spremembe se nanaša na tako imenovani ethic business, ethic entrepreneurship. Upamo, da smo predlog eh, ustrezno razumeli. Mogoče nam lahko predlagatelj razloži, kaj je bilo s tem mišljeno. Skratka, ogromno predlogov sprememb smo dobili, skušali jih bomo čim bolj vključiti v kompromisni predlog. Ti predlogi so zelo raznoliki. Skušali jih bomo tematsko združiti. In to se že odraža tudi v dokumentu, ki smo ga pripravili. Mogoče predloga, ki ste ga podali, ne boste našli pri odstavku, na katerega se nanaša, temveč v povezavi z drugimi eh, predlogi. Naslednji, naslednji teden bomo že imeli sestanek eh, v Sencim. Tam boste že dobili nekaj eh, kompromisnih predlogov oziroma še pred sestankom bomo skušali eh, vam razdeliti kompromisne predloge. Tako to je zaenkrat vse. Veselim se dobrega sodelovanja in pa dobrega sestanka naslednji teden. Oprostite da je to na vas, vendar, kot sem povedala, pozorni moramo biti na kakovost razprav na plenarni seji, če se tu ukvarjamo samo z vprašanji postopka in forme, potem bo interes, odbora, interes za ta odbor eh, splahnev. In vse bo potekalo samo na primer v delovnih skupinah ali pa ob kavici s kolegi, ki jih to zanima. Vem, da je to pomembno, vendar pa, ko gre za eh, komuniciranja z vidika razmišljanj parlamentarcev, pa mislim, da je tisto, kar poteka v odboru, ko je to odprto in dostopno vsem poslancem, da so to zelo pomembni trenutki. E, na, tu smo pri vprašanjih, ko govorimo o, o vplivu in učinkih na trg delovne sile in to ni brez pomena. In eh, poročevalka nam je tu navedla glavne razloge, potem pa se nadaljuje razprava in tudi to je nič manj pomembno. Torej, če pogledam sa svojega stališča opaz, o, nekoga, ki to opazuje, bi rekla, da so verjetno tisti, ki spremljajo naše delo, delijo to mnenje. In sicer naj to poteka v tej dvorani ali pa po, nekdo spremlja po spletu. In eh, Tudi poročevalka, ki je bila v samem osrčju pogajan, ta eh,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 Dovolite mi, da vam to besedilo predstavim v imenu kolege Trajan Ungulan. Rada bi se zahvalila vsem tem, ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta o pomembnem vprašanju eh, delovcev migrantov. Sedanja situacija v Evropski uniji nam kaže, da eh, gredo vsa naša gospodarstva Eh, se upočasnjujejo in zato potrebujemo bolj odprt pristop, eh, da ublažimo učinke migracij. To je zelo pomembno, da lahko zagotovimo veliko bolj odprt trg dela v Evropski uniji, da zapolnimo eh, vrzeli z delavci imigranti prebrala sem si komentarje, ki eh, govorijo o eh, usposabljanju migrantov, ki so pred, nu, pogoj, nujni predpogoj za zagotavljanje produktivnosti in eh, iskanjem eh, stikov med pobnudbo in popraševanjem. Nabor eh, kvalifikacij je zelo pomemben, pomemben, če hočemo državljane tretjih držav vključiti na naše trge dela. Dodatni vidiki, ki bi jih rada izpostavila, so trenutna gospodarska situacija v Evropski uniji in srednjeročni izgledi za prihodnost v državah članicah. Iz tega vidika bi rada povdarila, da moramo migracijske efekte um, obravnavati eh, na osnovi obstoječe zakonodaje in moramo tudi zagotoviti, da se ta zakonodaja tudi dosledno uporablja. Drugič, razvoj trgov del v posameznih državah, glavah, članicah se je v zadnjih letih zelo razliko, eh, različno razvijal in zato moramo zagotoviti, da je integracija državljanov tretjih držav na trgu dela Evrope Eh, dodana vrednost našim gospodarstvom, ne pa da ne bo to škodilo našim gospodarstvom. To lahko ima politične posledice, zagotovo jih bo imelo in zato je naša odgovornost pravilno obveščati naše državljane o tem. Ker so določene države članice uh, upirajo temu, da bi odprle svoje trge delav, delavcev migrantov iz tretjih držav, menim, da je bistvenega pomena, da ohranimo tesen dialog z prebivalci, državljani in vsemi deležniki, ki so eh, vsemi deležniki. Zato, da preprečimo negativne učinke na uh, delavce imigrante. Za zaključek bi rada še omenila, da če pravilno odgovorimo na vprašanje delavcev imigrantov, bo od tega evropsko gospodarstvo imelo samo koristi. Moram pa izpostaviti uh, kot da je pomembno uh, uporabljati veljavno zakonodajo, da od, pomembno je odpraviti nepotrebne ovire in izkoristiti realni potencial trga dela, zato da se zagotovi eh, situacija win-win tako za zaposlene kot za delodajalce. V imenu pana e, posla Trajana Unguranu, če mogoče z mojim imenom. Najlepša hvala. To je bilo v imenu moje kolegice, sedaj pa bom govorila v svojem imenu. Vprašanje integracije delavcev migrantov iz tretjih držav je temeljnega pomena za mobilnost na notranjem trgu dela. V amandmajih sem izpostavila, da potrebujemo taka orodja, ki nam bodo omogočila, da zapolnimo vrzeli na trgu dela. Zagotovo pa bi morali izkoristiti prednosti, ki nam jih nudi integracija migrantov iz tretjih držav, teh, ki že živijo v Evropski uniji. Zato sem predlagala amantmaje tudi glede ocenjevanja kvalifikacij teh eh, delavcev in sicer bi jih morali umestiti v okvir evropskih kvalifikacij. Na to način bi morali upoštevati tudi kvalifikacije, ki so jih že pridobili v državah članicah. In ker ta sistem že velja za evropske državljane, mislim, da bi bilo koristno, da to uporabimo tudi za kompetence migrantov iz tretjih držav. Govorimo tukaj tudi o pomenu eh, vzpostavitve uh, informacijskega sistema, sistema informiranja migrantov, ker moramo namreč uh, vedeti, katere uh, Eh, kompetence se v določeni državi zahtevajo in torej imigranti bi že vnaprej vedeli, katere so pravice v tej državi, katere so obveznosti in torej kaj jih čaka. Po mojem mnenju bi morali vsem tem, ki razmišljajo o migraciji, dati te informacije. Hvala. Eh, ačiū pirmininkė, aš labai trumpai stengsiuosi atkreipti dėmesį keletą momentų. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, vašo pozornost bi rada priklicala na nekaj točk. In sicer najprej naj povem, da je poročilo Nadje Hirš zelo dobro. Eh, prejela je več kot 200 amadmajev in rekla bi, da, bi, da je poročilo torej dobro. Ampak nekaj stvari bi pa rada izpostavila. In sicer rada bi našla kompromisno rešitev, da podjetnike migrante, ker je zelo pomembno, da migranti iz tretjih držav eh, tudi ustvarijo delovna mesta. To pomeni, da moramo omogočiti socialno mobilnost in socialno kohezijo. In to moramo poudariti. Zelo druga, zelo pomembna zadeva, ko že govorimo o integraciji migrantov, je dostop do izobraževanja, do usposabljanja. Državljani iz tretjih držav, ki so migranti, pač imajo pogosto nižjo stopnjo izobrazbe kot eh, povprečju v Evropi, zato mu jim moramo dati možnost, zlati otrokom družine, iz, iz družin migrantov, da imajo dostop do šolanja. Prav tako moramo Eh, zagotoviti, da je osebje v izobraževalnih ustanovah pripravljeno in torej usposobljeno za delo z otroki migrantov. In na koncu bi rada še dodala nekaj k stališču gospe Nadje Hirš. Odgovornost za integracijo migrantov eh, ni samo eh, na strani držav izvora, s tem, da jim pač že omogoči usposabljanje in šolanje že v državah uh, izvora. In tudi države gostiteljice oziroma ciljne države ne morejo biti odgovorne za to. In ne vem, če lahko te težave rešimo na ta način. Če torej govorimo o odgovornosti za uspešno integracijo, se moramo osredotočiti na drž ciljne države tudi. Kolegice in kolege, prosim tudi, da razmišljajo o eh, programih vseživljanskega usposabljanja in programih mobilnosti za migrante iz tretjih držav. Kar pa zida, eh, zadeva sistem točkovanja, ki ga je predlagala poročevalka, je tukaj težava v tem, vsaj po mojem mnenju, da sistem ni primerno uh, preučen. Ehm, nisem povsem prepričana, da je učinkovit, ima nekaj šibkih strani in zato ne, ne, ne mislim, da bi zagotavljal dodano vrednost. Morda bi morali eh, razmisliti o tem sistemu točkovanja in ne bi bilo, po mojem, popolnoma primirno, da ga predlagamo, da, da se uporaba, uporablja na celotni Evropski, na ravni celotne Evropske unije. Hvala. Um, uh, Hvala, gospa predsednica. Naj še enkrat izpostavim, da sem imela mnenje, da je eh, prvotna različica poročila bila že dobra istočnica, ampak nekaj stvari se je eh, spremenilo. Imeli smo nesporazume glede sedmega in osmega odstavka, prav tako nismo povsem prepričeni Eh, v to, kar je rekla tudi kolegica pravkar o, o sistemu točkovanja. Morda bi lahko našli primerno formulacijo za eh, te dele besedila. V 29. odstavku oziroma 28. odstavku glede režima uh, socialne varnosti Nadja ve, da mi, nam ni prav preveč všeč ta odstavek, torej ta predlog. Torej bi. Uh, ni nujno, da, se, da gremo na radikalno pot in popolnoma črtamo to besedilo, ampak lahko morda bi našli neko drugo rešitev. Nekaj sprememb smo predlagali glede razsežnosti socialne varnosti v tem poročilu. E, torej, to so proč, e, amandmaji od 182. naprej in sicer gre za te cir, krožne migrante, ki pač e, pridejo, pa odidejo spet in se vračajo spet nazaj. E, ali pa tisti, ki delajo čez mejo znotraj Evropske unije in potem se lahko soočajo s celo vrsto bilateralnih sporazumov, ki bi veljali za nje med tem, med državami izvora in uh, posamezno državo članico, ker recimo, recimo Evropska unija nima vseobsežnega sporazuma. Uh, in zato uh, bi morali seveda poskrbeti, da bi dr, eh, strokovnjaki držav članic, ki se spoznajo na to področje sporazumu, eh, se s tem eh, spoprijeli s tem vprašanjem in razmislili, kako lahko to rešimo. Prav tako eh, vidimo tukaj, da se spostavljajo nove, nove ovire za integracijo. Tukaj so tudi vpletene vprašanje rasizma in ksenofobije in tudi eh, zahtevamo, da se zakonodaja na tem področju v celoti izvaja. Eh, povzeli smo nekaj amandmajev in predlagali nekaj amandmajev v zvezi z vlogo eh, Eh, z delodajalcev, govorimo torej spet o trgu dela in torej o tem, kaj bi bilo primerno, kaj, mora, kaj se mu je treba rešiti na ravni delodajalcev in kaj je v pristojnosti drugih organov. In uh, amandma 162 razpravlja o različnih vidikih uh, integracije. Potem imamo dostop do učenja jezika, veliko več amantmajev je bilo omenjenih tukaj, države članice se s tem ukvarjajo na različne načine in zato se sprašujem, kak, če se res zainteresirani eh, za to, da se naučijo jezika oziroma koliko tečajo je sploh na voljo. Potem priznavanje kvalifikacij se mi zdi, da postaje vedno bolj pomembno vprašanje na ravni Evropske unije, zato smo predlagali amantma. Eh, in to je, to sta amandma, eh, to je amandma 123, ki se navezuje na to in upam, da bomo našli kompromis. V celoti torej podpiramo predlog eh, poročevalke, da se osredotočimo na uh, posamezna vprašanja, ko iščemo kompromise in se ne držimo v strukture paragrafov, tako kot je bilo v izvornem poročilu Nadi Hirš, ker zelo jasno je, da ko gledamo uh, amantmaje, vidimo, da so teme dejansko razpršene. Eh, res čestitam tudi eh, za formulacijo opredelitve pojma nezakonito tega priseljenca in torej smo pripravljeni na razprave o teh kompromisih. Mislim, da bomo na koncu imeli zelo pozitivno eh, poročilo. Kdor pa hoče negativni vidik, naj se ogleda, kaj poteka v odboru Libe. Um, Še kdo želi besedo? Ne, temu ni tako. Eh, dajem besedo nazaj gospej poročevalki. Ja, vielen Dank für um, die Unterschied. Hvala lepa za različne pripombe, za različna mnenja. Gospa predsednica, pravzaprav nimam nobenih težav. Um, s tem jaz bi lahko kar eno uro govorila o samem poročilu. Ampak eh, že včeraj smo začeli obravnavati to mnenje, potem smo to predstavili na današnji dan, zato bom skušala biti čim bolj kratka. Odzvala se bom na tisto, kar smo zdaj slišali. Seveda, področje kvalifikacij, dostopa do jezika, eh, dostopnost jezikovnih eh, usposabljen, vse to je zelo pomembno in države članice to urejajo različno. Je pa to središčno področje in eh, zagotovo ga je treba vključiti. Migranti bi se morali in se morajo učiti jezika, to je res. Vendar pa je bistven vidik tega, ali so jezikovni tečaj jezikovna usposabljena na voljo. Potem dostop do izobraževanja za otroke in mladostnike. To je omenjeno v več predlogih sprememb. Pomembno je, da razpošljamo signal, sporočilo, o dostopu do izobraževanja ne samo na osnovni ravni, temveč tudi na srednji in višji oziroma visoki ravni. Ugotavljamo, da ravno otroci iz uh, družin migrantov, da se ravno ti otroci soočajo s težavami glede dostopa do višjega oziroma visokošolskega izobrazovanja. Kar se tiče sistemov socialnega varstva, uh, Glede tega obstajajo bilateralni sporazumi, to je pomembno področje. V tem trenutku, kot sem povedala, obstaja cela vrsta bilateralnih sporazumov. Ti so sicer dobri, vendar pa eh, je treba področje nujno vključiti sem in ga še izboljšati. Kar se tiče vprašanja samih migracij oziroma integracije. Država, ki sprejema migracije, je dolžna dati migrantom ustrezne informacije. Dobro bi bilo, če bi jim eh, te informacije dala že vnaprej, tako da pridajo tudi že delno pripravljeni na pogoje v državi, ki jih eh, sprejme. Skratka, veliko je mogoče pripraviti in posredovati že vnaprej. Potem v sedmem in eh, osmem odstavku, je omenjen sistem točkovanja. Mi ta sistem želimo spremeniti. Zagotovo bo to eden od centralnih eh, področji, eno od centralnih tem, s katerim se bomo eh, pogovarjali na sestanku s poročevalci v senci. Sistem točkovanja je pomemben vidik ki se nanaša na različne kriterije. Recimo v Združenem kraljestvu um, imajo um, za to določene različne kriterije, kot so um, višina dohodka, stalnost dohodka. Tukaj pa lahko upoštevamo še druge kriterije, kot so uh, kvalifikacije in podobno. No, več se bomo pogovarjali potem na naslednjih sestankih. Hvala lepa. Odlično. Razprava se bo torej na tej osnovi nadaljevala do 23. januarja. O tem se bo glasovalo potem 24. januarja v odboru in potem marca meseca ali aprila meseca. Ko bo lahko prišlo še do zadnjih poročil na pobudo. Sedaj bomo šli na glasovanje in sicer bomo zamenjali 17. in 18. Eh, točko. Ne, da bi želela osvoboditi eh, kolege, vendar pa gre pravzaprav za spoštovanje njihovih obveznosti. Tako da bi eh, sedaj dali na glasovanje poročilo gospe McIntyre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 tudi nisem uh, eh, nasprotoval. Eh, protestiral, namreč spremenili ste dnevni red, eh, kolegov ni in celo ob eh, tej spremembi se glasovanje začenja za 20 minutno zamudo, kar pomeni 20 minut manj glede razpoložljivega časa za tiste, ki bodo imeli svoje pripombe po glasovanju. Zato vas prosim, da ne spreminjate dnevnega reda. E, ali pa če ga že spremenite, da se skušate držati časa, ki je na volje. Spoštovani e, kolega, sem zelo dovzetna za to pripombo, kajti to je praksa, ki sem jo sama sprožila v e, tem odboru. Gre za prakso, ki sem ji resnično zavezana. Včeraj smo bili primorani, da spremenimo zaporedje točk na dnevnem redu za danes, vendar ste vsi bili obveščeni po mailu. In eh, kot je običajna praksa vseh odborov v parlamentu, so eh, poslanci lahko bili informirani ali pa njihovi asistenti o, o tem, da bomo delovali tako in da bodo točke predstavljanje v takem zaporedju. Glede na začetni dnevni red je že bilo predvideno, da bodo glasovanja prišlo ob 10 in 15 minut. Spremenili smo dnevni red, to je dejansko res. Vendar, če ne bi obravnavali točke gospe Hirš, bi glasovali ob desetih. Torej tudi to ne bi bilo ustrezno za poslance, ker ti to bi pomenilo, da bi morala prekiniti eh, sejo za 15 eh, minut, zato da, naj, da lahko potem pride do glasovanja o predvidenem času. Zato, da ne bi eh, imeli še večje zamude glede na dnevni red, so poslanci dobili informacijo o tem, da eh, smo imeli zamudo pri obravnavi dnevnega reda. Zato vam sedaj predlagam po teh pojasnilih, da gremo na glasovanje. Torej, najprej prvi odstavek. Eh, ki se nanaša na poročilo eh, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Po prvem ustavku, drugi predlog spremembe eh, gospe Škrivljevske, kdo je za, proti, vzdržani, drugi predlog spremembe je sprejet. Po prvem ustavku predlog spremembe tri. Pola Murphyja za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem spet po prvem ustavku, še vedno po prvem ustavku, četrti predlog spremembe, gospe Zdrivljarske za proti vzdržani sprejeto. Po drugem osi predlog spremembe iste avtorice za proti, ni jasno, kdo je za, še enkrat ponavljam, proti vzdržani sprejeto. Po drugem ustavku. Šesti predlog spremembe iste avtorice za proti vzdržani. Sprejeto tretji odstavek, kompromisni predlog za proti vzdržani. Kompromisni eh, predlog 1 je sprejet. Eh, sedaj kompromisni predlog B eh, iste skupine za proti vzdržani sprejeto po tretjem ostavku. 12. predlog spremembe gospoda Murphyja za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Bomo pri sebi, nimam kartončka za glasovanje, kot ponavadi, glasujemo elektronsko, ali imate vsi svoje kartice, vas bomo počakali. Euh, ste vsi glasovali konec glasovanja sedemnajst za enaindvajset proti zavrnjeno po tretjem odstavku trinajsti predlog spremembe ki odpade brezpredmeten četrti predlog spremembe predstavili ga je eh, predstavilo eh, ga je štiri skupine kompromis štiri je sprejet. Eh, potem četrti predlog spremembe Filipa Bulona za proti vzdržani. 19 je sprejet. Potem 20 je predlog spremembe. Gospe Jaslovlecke, kdo je za? nasproti vzdržani sprejeto po petem odstavku 21. predlog spremembe gospoda Murphyja za proti vzdržani jasno zavrnjen. Potem po petem odstavku 21. predlog spremembi eh, z ustnim predlogom spremembe, da bi se črtalo besedice legal ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu. 22. predlog spremembe, tako kot je sprejet, eh, gospe Elizabet Mohan Šahtje. Potem po petem ostavku 24. 24. dopolnilo, 23. dopolnilo sem pozabila, gospoda Pupakisa. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 24. Gospod Zuber. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Po petem odstavku 25. predlog eh, spremembe, gospe Silvane Rapti za proti eh, sprejeto, 26. Elizabet Mohan Šahti za proti. To ni povsem jasno. Kdo je za, prosim? Za, proti? Vzdržani bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 26. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 17 za, 20 proti, 22, 21 proti, ni sprejeto. Potem eh, predlog spremembe 27, gospe Rapti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 28, gospe Mohan Šaht je za, proti, vzdržani, preverjamo, preverjamo 28. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ne še. Konec glasovanja. 20 za, 14 proti, šti, eh, sprejeto. 29. Silvane Rapti za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, potem 30, eh, gospod Zuber, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31, Fila Benjona za proti vzdržani sprejeto. Po šestem odstavku 32 istega avtorja, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Po šestem odstavku 33 gospe Zuber. Glasovanje po delih. Glasujemo o celotnem besedilu brez eh, besed Other Production Factors, kdo je za ta del, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, drugi del je brezpredneten, potem e, imamo tu e, posvetem ustavku, predlog spremembe gospoda Benjona, sprejet, 35, tega ni potrebno dati na glasovanje. E, sedaj pa štiri skupine, ki so predlagale D za proti vzdržani sprejeto. Potem predlog spremembe 39 e, gospoda Popakisa z ustnim predlogom spremembe in sicer, da se črta tax obstacles. Dajemo na glasovanje tako spremenjen predlog za proti vzdržani sprejeto. Po sedmem stavku predlog spremembe 40 isti pogoji, enako glasovanje za, proti, vzdržani, sprejet. Osmi odstavek, predlog E štirih skupin za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43 gospoda Benjona, kdo je za, proti, bomo preverili, preverjamo 43, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 15 proti, torej sprejeto 40. amandma, ki je, eh, o katerem ni potrebno glasovati in sedaj elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 za, nič proti in dva vzdržana glasova. Čestitamo poročevalki. Alors, euh, nous en avons terminé avec le point 18. Tako smo končali s točko 18, gremo nazaj na točko 17. Tu dobi spet besedo gospa McIntyre, da predstavi eh, svoje, eh, svoj nov predlog mnenja. Namenjen je odboru Envi. Poročevalec, poročevalec je gospod Tomas Ulmer iz skupine ELS in sicer gre za, mne, za mnenje v zvezi s predlogom direktive o temeljnih varnostnih standardih za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja. Gre za poročilo, kjer sodelujemo kot pridružen odbor skladno z 31. členom pogodbe Euratom Preden posredujemo predlog odboru iz leta 2011, je moral odbor tudi uh, zbrati mnenja. In eh, tako je, bilo, je bil sprejet definitivni predlog 30. maja letos. Besedo dajem poročevalki za predstavitev svojega predloga mnenja. Se, uh, vsebuje 12 predlogov sprememb, štirih pa spada v uh, izključno eh, pristojnost uh, odbora za mnenje. Imate besedo, gospa poročevalka. Najlepša hvala, gospod predsednica. Vsi dobro vemo, da je lahko izpostavljenost ionizirajočemu sevanju zelo lahko, zelo nevarno. Govornica je izgubila mikrofon. Pardon, Bom pa začela eh, od začetka. Um, Vsi vemo, da je izpostavljenost ionizirajočemu sevanju lahko zelo nevarna in škodljiva za zdravje. imamo zakone za zaščito pred dva, eh, radioaktivnimi eh, sevanji eh, eh, za izpostavljene delavce že od leta 1969. Sedaj skušamo tukaj poenostaviti predpise in skušati, skušamo poenotiti, poenotiti pet različnih direktiv v eno samo, da bi stvar bila bolj učinkovita. Prav tako tudi upošteva na radioaktivne materijale v Eh, naravi, ki so prav tako nevarni. Nasplošno podpiram predloge komisije, mislim, da je zelo pomembno, da imamo dosleden pristop do tega vprašanja. Prav tako je zelo, tudi, tudi zelo pomembno, da imamo pristop, ki temelji na dokazih, ki upošteva najnovejše znanstvene podatke. vem iz razprav, ki smo jih že imeli, da se stalno pripravljajo novi in novi eh, teksti, ki jih pripravlja Mednarodna komisija za radiološko zaščito. In mislim, da bomo imeli še novo besedilo pred zaključkom ciprskega predsedstva. Naše besedilo pa temelji na predlogu besedila iz septembra 2011. Vendar bi te informacije rada pregledala še preden se zaključi. To je, amadmaje bi rada pregledala še preden se zaključi končni rok za uh, predstavitev amadmajev in bi jih rada tudi dodala k temu. Časovnica je torej končni roki so bili zelo kratki. Eh, čas, ki smo ga imeli na voljo, medtem, odkar je naš odbor zvedel, za katere člene imamo ekskluzivno pristojnost ali deljeno pristojnost, ali ni nobene pristojnost in časom, torej rokom za odajo imamo, je bil zelo kratek. Torej smo, zelo, smo bili pred zelo velikim izzivom, da lahko pripravimo dobro mnenje. Na to nam je odbor podaljšal rok, to pomeni, da ni bilo treba tako hiteti in sedaj je novi eh, rok za oddaj amadmaju 10. januar, to pomeni, da eh, morda eh, bi lahko bolje delali. Nisem povsem pripričana, da eh, so vsi eh, poročevalci v senci že dopolnili besedilo, besedilo tako, kot so hoteli. Sama ga bom tudi sama še dodatno dopolnila in to bi bilo. Najlepša hvala. Dezerkas. Sedaj pa ima besedo kolega Cerkas. Si, senjora predsednica, muchas gracias. Najlepša hvala, gospa predsednik, dujoča, hvala. V imenu kolegice Jute Stenro, ki ne more biti danes tukaj, bom jaz v njenem imenu seveda podal komentarje. Naj na začetku čestitam poročevalki za opravljeno delo, ker res uh, je prisluhnila kolegom. Eh, nekatera vprašanja so nam zelo pri srcu, zlasti četrto, eh, četrti člen, ko govorimo o osebi v bolnišnicah, ker se nam zdi, da, da je to ideja, ki jo lahko podpremo, zelo pozitivna je. Imamo pa tudi nekaj težav s tem poročilom oziroma mnenjem. Uh, poslanka McCarter bi rada izločila iz obsega tega mnenja določene kolektiva in to se mi zdi, da je eh, nevarno. Mislim, da tukaj moramo imeti minimalne kriterije, minimalne rekvizite, ki so potrebni, da se zagotovi varnost in zdravje delavcev. In ne moremo reči, da pač določene stvari so predrage in zato uh, si tega ne moremo privoščiti. Ne smemo razmišljati o stroških, ampak o prednostih. Potem pa imamo eh, vrsto študij agencije iz Bilba, ki pravi, jo, da je družbeni strošek v smislu nesreč, eh, odsotnosti iz dela, eh, poklicnih bolezni veliko višji, kot je strošek preprečevanja teh bolezni. In vsakič, torej, ko poročevalka pravi, da je nek ukrep predrag, se moramo uh, zavedati, da je v bistvu veliko dražja odsotnost dela. Zato ne moramo podpreti teh predlogov, ki hočejo omakniti obvezujočo naravo teh omejitev, ki dejansko trenutno veljajo za podjetja. Če naredimo te uh, v predpise za prostovoljne, eh, potem ne bodo enakomerno povsod uporabljeni in eh, eh, ne bomo imeli zagotovljenega varnost, zdravja in varnosti na delovnem mestu. Potem moramo upoštevati tudi določene druge skupine delavcev, ki prav tako morajo biti vključene v direktivo. Zato bomo um, pomagali poslanki McIntyre, da najdemo pravilno razmerje, da bo do te stvari spremljive tudi za skupino socialistov, ker ne moremo pristati na to, da se standardi znižujejo in da se uh, odrekamo neotujljivim pravicam na področju varstva pri delu. Najlepša hvala. Phil Benjen. <coughs> Yes, um, thank you. We've, we've, this is... Najlepša hvala. Zelo hitro smo morali tukaj delati ker smo dejansko uh, morali sploh prebrati poročilo v tako malem kratkem času, ampak naj povem na začetku, da v predhodnih ali prej veljavnih uh, direktivah nismo videli še nobenih pomakljivosti, ampak se zavedamo, da je treba stvari občasno pregledati in preveriti, če res pravilno delujejo. V Združenem kraljestvu imamo pohvalno zgodovino na področju varovanja pred eh, ionizirajočim eh, sejelevanjem. Eh, moja žena je radiolog in torej vem, kaj vse morajo narediti, če pride do incidenta, če se izpostavljeni minimalnemu sevanju obstaja celoten proces zaščite. Vse se to beleži in zelo kratki roki so za ukrepanjem. Ne vem pa, če so eh, številke podatki, ki jih imamo v prilogah, pravilni in se bom moral posvetovati strokovnjakom glede tega, preden uložim eh, svoje predloge amandmajev. In eh, tukaj se ne strinjam z gospodom Serkasom da ne moremo gledati na stroške. Če ne bi gledali na stroške, potem bi lahko prišli do popolnoma neumne situacije, da bo radiolog smel delati samo en dan na teden stvari moramo gledati bolj razumno in moramo meriti dejansko tveganje. In ne moramo imeti tukaj nekega absolutnega pristopa v, glede vprašanj uh, stroškovne uh, učinkovitosti. Potem preprosto zdravstvenih služb ne bomo sploh imeli, če, če se držimo takšnega stališča. Tukaj moramo biti pragmatični, praktični in moramo torej najti eh, močne eh, varnostne mehanizme, ki nadgrajujejo to, kar imamo že. Najlepša hvala, sedaj pa da eh, dajem besedo komisiji. Gospali, gospod Augustina. Gospod. Agustin Jansen, eh, sem eh, odgovoren pri komisiji za to vprašanje, za radiologijo in torej za ta dokument. Rad bi samo izjavil, da je komisija prepričana, da svojim predlogom, da svojim predlogom zagotavlja ustrezno ravnovesje med prožnostjo, eh, ki je dovoljena državam članicam in sorazmernostjo zahtev po tej direktivi. In tako kot je predvideno v sporazumu Euratum, so ti standardi eh, že od leta 1959 eh, veljali za vse države članice Evropske unije. Torej, komisija nima nobenih eh, težav z vsemi amadmaji, ki jih predlaga poročeval, razen novih, razen novih omejitev, ki jih imamo v tej direktivi, ki so se zmanjšale, ker nismo to pripravili na osnovi priporočila Mednarodne organizacije za radiološko zaščito in to so amandmaji 6, to so amandmaji 6 in 7. Thank you. Um, I will give the floor back. Najlepša hvala, predajam torej besedo nazaj spet poročevalki. Izvoli. Thank you. I, uh, I uh, welcome the, the comments that have already been. Najlepša hvala, pozdravljam te komentarje, ki sem jih slišala. Tudi jaz bom z veseljem prebrala najnovejše znanstvene dokaze z tega področja in zato upoštevam tudi to, kar je rekla komisija. Prav tako bomo upoštevali to, kar je rekel Phil Benjen, da moramo uh, upoštevati prav najnovejša uh, dognanja na področju znanosti, ker dobimo, uh, no, če dobimo nove dokaze, jih moramo podpreti. Torej z veseljem bom to upoštevala popolnoma se strinjam, da moramo, mora naš pristop tukaj biti pragmatičen in praktičen. Eh, zahvaljujem se gospodu eh, Saerkasu, da me je podprl na tem področju in rada bi vam samo zagotovila, da ne skušam zmanjšati raven zaščite delavcev v nobenem primeru. Kaj hočem doseči? Nočem ljudi prisiliti v to, da porabijo denar, ki ne zagotavlja dodane vrednosti. Naprimer, sprašujem se tako, če res potrebujemo centralno podatkovno bazo za eh, meje do, izpostavljenosti za posameznika v določenem obdobju. Dejstvo je, da moramo imeti registr za vsakega posameznika, kartico, ki jo bo nesel s sabo in tako bo vsak vedel, kolikšnim dozam je bil ta človek izpostavljen. Če pa imamo centralno podatkovno bazo, ne bomo temu posamezniku nikakor pomagali. In to je ta moja skrb, da če bomo uh, zahtevali, da se vzpostavi centralna podatkovna baza in to bo nekoga stalo velika denarja, s tem pa nismo zaščitili delavca. In to so pomisliki, ki jih imam. To so tisti stroški, ki jih skušam, eh, ki se jih eh, skušam odpraviti, ampak res, gospod Sarkas, Serkas, vedite, da skušamo, skušam na vsak način primerno zaščititi delavce na tem področju. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod McIntyre. Sedaj moram napovedati časovnico, torej končni rok je 10. januar 12, ob 12. Obravnavali se bodo 20. in 21. februarja in sprejete kom, eh, skupaj s kompromisnimi amandmaji 20. in 21. marca in tudi marca bo potekalo potem glasovanje. Sedaj pa preidemo lahko na naslednji del točke dnevnega reda. To je peta točka prejšnjega dnevnega reda. Gre za elektromagnetna sevanja in dajem besedo gospe Moren Šahtije, ki je poročevalka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 Hvala lepa, gospa predsedujoča. E, naj povem, da bi bili morali s tem začeti že pred četrturo in bojim se, e, da ne bo veliko časa za razpravo. Gre pa za zelo pomembno točko, ki se nanaša na zdravje naših delavcev in zato ne smemo spregledati oziroma si privoščiti, da ni razprave v zvezi s tako pomembnim vprašanjem gre za poročilo, ki spada v mojo pristojnost. Torej, kar zadeva elektromagnetna sevanja, gre v tem poročilu eh, za vprašanje eh, zdravstvene zaščite in varstva delavcev. In eh, tudi prenova direktive iz leta 2004 o zdravju delavcev, ki so izpostavljeni tveganjem in eh, tega eh, direktiva ni omogočila, ne bi omogočila, da naprimer bi eh, se lahko te delavce pregledalo s slikanjem z magnetno resonanco, kar je izjemno pomembno tudi z vidika zdravja pravzaprav vseh prebivalcev, vseh delavcev in lahko se sprašujemo, kako je bilo to možno sploh ne obravnavati. Drugo, pomembno je povdariti, da smo s svetom in komisijo, ki so tu sledili parlamentu do 31.10.2013, je čas za izvajanje te nove direktive v celotni Evropski uniji, v vseh eh, državah članicah. To je ta rok, ki je postavljen za začetek izvajanja v vseh državah članicah. Oktober 2013. Bila, bile so določene težave v času pogajanj. Na eni strani besedilo komisije svetu in pa eh, tudi eh, različne predsedujoče eh, države svetu. To je bilo na različne načine posredovano, kar je pomenilo, da je bilo potrebno ponovno stabilizirati na nek način to analizo. Hkrati pa je potrebno povdariti, da eh, so imele različne politične skupine eh, različna mnenja in eh, je to bilo potrebno harmonizirati. 233 predlogov sprememb je bilo eh, najprej eh, uloženih, eh, na to po izteku roka za predložitev sprememb je bilo možno zahvaljujoč delu poročevalcev v senci Silvana Rapti, naprimer, potem Karima Deli za zelene, Eh, gospa McIntyre za EKR in eh, potem tudi predstavnik skupine GUE. Smo sedaj v situaciji, da imamo pred seboj 24 predlogov sprememb. Danes tukaj, kar se mi zdi pomembno povdariti. Želela bi vam predstaviti te kompromisne predloge, ki jih je pripravila naša delovna skupina o elektromagnetnem sevanju, zlasti eh, s sodelovanjem profesorja Džokolo in pa tudi po delu opravljenem, eh, opravljenem na terenu eh, v Strasburški bolnišnici. Zahvaljujem se jim za to sodelovanju delovne skupine v okviru te bolnišnice in sicer je to potekalo eh, prejšnji teden. Naj še tudi povdarim, preden gremo na preučitev predlogov sprememb, da eh, je eh, bila je bil sprejet predlog v izogib, ki omogoča, da se lahko osredotočimo na mednarodno priznano raven, kar je zelo pomembno z vidika konkurenčnosti Evrope. Namreč, da imamo sedaj to referenčno točko, ki je koristna in <clears throat> nam lahko služi na mednarodni ravni. Torej, zato, da bi si izognili prenovi vsakih pet let, se osredotočamo samo na sedanje znanstvene podatke. In če eh, eh sedaj zahtevam od eh, te, eh, eh tega odbora, eh, da eh, to upošteva in sicer od trenutka, ko bodo na voljo znanstveni podatki in ko bo soglasje tudi glede eh, biofizičnih eh, kriterijev, zaprosila bom Karimo Deli, ki je pravzaprav uvedla ta Eh, termin, da eh, spregovori v imenu zelenih. Potem to je bil kompromis A. Kompromis B. Ponovna dikcija, nova dikcija, ki upošteva eh, zdravstveno-varstveno vidike delavcev. Tu je, gre za besedico must in Tu eh, so skupine ELS, ALDE, Zeleni, EKR, eh, ki so pri tem sodelovali. Potem kompromisni predlog C, ki je ustreznejši za to, da se upošteva večje število eh, primerov izpostavljenosti in kolegi iz skupine zelenih. Spet pet skupin Eh, že navedenih skupin, ki so pri tem sodelovali. Potem kompromis D, nov predlog spremembe eh, z jezikovnim popravkov in eh, Marian Harkin se zahvaljujem za ta prispo, prispovek, prispevek ELS, eh, e ALDE, Zeleni, EKR, spet enake skupine, ki so sodelovane, sodelovali. Potem predlog spremembe E glede norm za okrepitev evropske konkurenčnosti, zato da bi se lahko približili eh, harmonizaciji na svetovni ravni. Ta kompromis uživa podporo štirih političnih skupin EPP, e, e, SND, e, ALDE in SND. Potem F. Gre za nove dejavnike elektromagnetnega sevanja. Štiri poročevalci v senci, ki so so podpisniki, pet političnih skupin, ELS, SD, ALDE, Zeleni in EKR. Potem kompromisni predlog G gre za nov predlog, ki Eh, je okrepil vlogo, eh, soodločevalsko vlogo Evropskega parlamenta, pet skupin, ki bodo so podpisniki tega kompromisnega predloga po zadnjih prispevkih. H, ki se nanaša na eh, sorazmerje oziroma na korelacijo glede prenosa še vedno spet pet enakih političnih skupin, ki bi lahko podprli ta kompromis, kompromis in razlikovanje z vidika, eh, z, z vidika vidikov eh, in eh, tudi pregled s pomočjo MRI, spet pet enakih političnih skupin, ki so to podprle. Potem, glede J, z vidika dolgoročnih učinkov, ko, eh, ko bodo zbrani znanstveni dokazi oziroma podatki, ki jih zaenkrat ni, štiri skupine, štiri politične skupine bi to lahko pred, eh, eh, podprle ILS, e eh, ALDE, Zeleni in EKR. Glede kompromisnega predloga K, L in M, ki upoštevajo podatke in informacije profesorja Džokole po njegovem eh, pogovoru in sicer, eh, ki se nanašajo na posebne standarde. Problem uporabe ali ne posebnih določb, ki se nanašajo na, na vplive oziroma na učinke in potem glede kompromisnega predloga N. Ta je narejena na podlagi določenega števila predlogov sprememb in uh, na podlagi predloga Karime Deli iz skupine zelenih. In uh, zdi se, da uh, bi lahko bil dosežen kompromis glede tega predloga sprememb potem še dodatek k predlogu sprememb 116, ki eh, tu eh, opredeljuje tudi določeno skupino, ki bi lahko bila izpostavljena tem tveganjem, naprimer noseče ženske. Štiri skupine bi podprle torej predlog spremembe N. Potem O, eh, tu gre za oživitev predloga poročila, ki sem ga pripravila, eh, vključitev obveznosti s štirimi političnimi skupini ELS, SD, ALDE, Zeleni, glede kompromisa, kompromisnega predloga B, vključitev spoštovanja prakse in nacionalnih eh, zakonodaj ELS, SD, Zeleni in EKR, ki bi se lahko podpisali pod ta kompromisni predlog. Potem gre za predloge sprememb 128 eh, kolegov Esaje in eh, še enega drugega kolega pet političnih skupin glede predloga spremembe Q. Glede kompromisnega predloga R, tu eh, smo razpravljali o relevantnih standardih pet, eh, te, pet političnih skupin, enakih političnih skupin, potem S, pet političnih skupin, eh, SD, deset praks, kar je potrebno posredovati Evropskemu parlamentu in svetu in sicer eh, sledeč eh, načelu delegiranih aktov. Potem glede kompromisnega predloga te se zahteva specifično poročilo komisije o učinkovitosti te direktive za zmanjševanje učinkov elektromagnetnega sedenja v petih letih po začetku izvajanja te direktive. Želeli bi resnično da eh, se preide nazaj na izvajanje te direktive. Štiri politične skupine, ELS, ALDE, Zeleni in EKR. Kar zadeva priloge, te priloge eh, so ponovno formulirane in eh, sicer na podlagi eh, Eh, standardov, eh, standardov eh, IKNIRP in po priporočilih profesorja Džokale. In pa predlog spremembe X, to je 38 in 39 predlog sprememba, spremembe in pa črta se četrta priloga, ker, je, že, ker se že nahaja v predhodnih prilogah. Pet političnih skupin ELS, eh, e ALDE, Zeleni, EKR in SD bi lahko bili podporniki tega predloga spremembe. Želela bi tudi poudariti, da je bilo upravljeno zelo pomembno delo sa strani političnih skupin ob sodelovanju poročevalcev v senci, sicer pa se jim še naprej na razpolago v nadaljevanju in upamo, da bo možno eh, predstaviti eh, v celoti razprave okrog predlogov sprememb čim bolj celovito. Izvolite, gospa Rabki. Hvala, gospod Kirija Proevre.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 bom začela z začetka. Sicer sem že zelo dobro začela, ampak dobro, naj začnem še enkrat. Zahvalila bi se gospe Morenšati, ker je nedvomno uh, ugodila vsem poročevalcem v senci, ampak dejstvo je, da kot poročevalka sama postavlja temelje tega dokumenta in eh, postavila je zelo dober, trden temelj, eh, torej zelo lepo je postavila strukturo samega eh, poročila in mi pa dejansko obešamo meso na te kosti. Torej, ona je opravila temeljno osnovno delo in zato ji čestitam. Kar zadeva kompromise, mislim, da smo vzpostavili dobra, mm, dober sistem, mislim, da smo eh, začeli na popolnoma nov način. Cilj pa je v vsakem primeru eh, isti. Torej, mislim, da bomo dosegli nek konsenzualni tekst, eh, pa ostajajo pa še vedno odprta vprašanja. Za nas socialiste eh, je dolgoročna zaščita delavcev, ki so izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju. Mm, z tega področja imamo veliko znanstvenih študij, nimamo pa jih dovolj, da potrdimo izpostavljenost oziroma nevarnost izpostavljenosti elektromagnetnih sevanj. Vsekakor obstajajo tveganja in mislimo, da bi tudi v prihodnosti morali pripraviti dodatne eh, raziskave oziroma znanstvene študije. Vsakih pet ali šest let bi se morali spet vrniti na to besedilo in preveriti, če moramo prenoviti direktivo eh, na osnovi novih znanstvenih eh, dognanj. Moramo zagotoviti dobro osnovo za zaščito uh, delavcev na osnovi direktive 1980. Um, kar zadeva posamezna področja, recimo vojaških, vojaškega delovanja in posameznih področji dodatne zaščite pri varni uporabi določenih naprav, je tukaj še ena pomembna zadeva, o kateri bi bilo treba sedaj razpravljati in to je vprašanje mejnih vrednosti za marginalno izpostavljenost oziroma vrednosti za uh, uvedbo ukrepov. V naši politični skupini bomo o tem še razpravljali in mislim, da bomo v naslednjih dneh prišli do točke, ko bomo lahko uh, finalizirali naša stališča. Ne bi rada ponavljala stvari, ampak uh, moram povedati, da je naš namen ta, da v parlamentu eh, dovolj dobro delamo, da lahko pridemo do skupnih stališč s svetom, zato da bo končni dokument, ki ga pripravimo, dober in sprejemljiv za vse. Pacijenti seveda potrebujejo magnetno rezonanco, ampak tudi delavci potrebujejo uh, zaščito. In torej, gospa Moren Šartije, se vam res še enkrat zahvaljujem za obesedilo. Mislim, da smo vsi tukaj samo zato, da bi sodelovali. Hvala. Alors, euh, Madame Marianne Harkin, puis Madame McIntyre. Marianne Harkin, pa gospa McIntyre na to. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila poročevalki za zelo obširno uh, poročilo in za tudi eh, pripravljenost eh, prisluhniti in vključiti predloge poročevalcev v senci. Moj prvi komentar je na kompromisne predloge A in H. Res eh, se zahvaljujem poročevalki, da je upoštevala naše predloge glede dolgoročnih posledic. Um, jasno je, da obstaja še neka odprta vprašanja, ampak v našem mnenju je dejstvo, da smo samo vključili v kompromisni predlog dejstvo, da morajo tako države članice kot komisija okrepiti svoje delovanje na odkrivanju dolgoročnih posledic. In če dosežejo, pa če imamo na voljo uh, zanesljive podatke o izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju, potem ima komisija obveznost pripraviti ustrezen predlog. Mislim, da je to sorazmeren in tudi razumen pristop do tega vprašanja in to mora temeljiti seveda na zanesljivih znanstvenih podatkov. Prav tako mislimo, da je treba primirno uvesti tudi načelo um, previdnosti. Eh, bomo še videli, kaj bomo vključeno v besedilo. Mislim, da smo izpostavili in danes še pomisleke glede črtanja te besede, ampak mislim, da bomo lahko to sprejeli in pustili besedilo takšno, kakršno je, kjer je obseg še širši in zato pravimo, da bi sedanji ukrepi eh, morali veljati za vse znane in še neznane posledice in bi črtali besedo biofizikalne, eh, s tem bi besedilo še dodatno okrepili in bi okrepili tudi varovanje, zaščito delavcev, ker eh, ne kvalificiramo, kaj dejansko se zaščiti. Mislimo, da je previdnostno načelo tudi razširjeno v kompromisu D, ker eh, so minimalne zahteve tam postavljene, po drugi strani pa tudi pravimo, da imajo države članice možnost sprejeti eh, krpkejše ukrepke. In v kompromisu G tudi okrepimo vlogo delegiranih aktov s tem, da komisiji uh, naložimo, da mora tesno sodelovati z eh, svetovalnim odborom za varnost in zdravje na delovnem mestu. Potem bi eh, vprašala poročevalko glede komentarja Q. Eh, vidim, da ste upoštevali naše besedilo, bi pa jo vprašala, ali ste ob upoštevanju novega besedila. Bi, če bi sprejeli novo besedilo, bi potem uh, črtali staro besedilo, imeli smo besedo, da v vseh primerjih, ko so uh, odkrite stopnje izpostavljenosti, mora delodajalec, to dodajamo, mora delodajalec zagotoviti, da delavec prejme ustrezno zdravstveno oskrbo v skladu z nacionalnimi predpisi. To je dodatek. In torej se sprašujem, ali bi temu sledil ta, uh, sledilo to besedilo in sicer, da more delodajalec pokriti te stroške. Torej, če more delodajalec zagotoviti ustrezno zdravstveno skrbo, bi s tem že zagotovili, da je delodajalec to plača. Eh, plača. In potem mi pravimo, shall be performed during working hours. To bi lahko za delavce bilo ustrezno ali ne in mislim, da bomo morali o tem še razpravljati. Ni neko eh, večje vprašanje, mislim, da bomo brez težav dosegli kompromis tudi glede tega z veseljem ugotavljam, da vsi tisti, ki skrbimo za uh, zdravje delavcev, da smo dosegli kompromisni besedilo N, v katerem ima delodajalec obveznost in bi moral uh, uvesti ustrezne ukrepe, da zmanjša tveganje uh, izpostavljenosti elektromagnetnih sevanj na delovnem mestu na minimalno raven. Torej, mislim, da smo napravili, opravili dobro delo in mislim, da je to pomembno poročilo. Uh, Eh, pomembno je ne samo za delavce, ki delajo z elektromagnetno rezonanco, ampak tudi na tem področju telekomunikacije, eh, inštalacijah, eh, vojski in tako dalje. Torej, nekateri zlasti priloge so zelo tehnične narave, uporabljamo pa najnovejše informacije in temelji vse res na znanstvenih podatkih. Mislim, da je besedilo tudi bilo usklajeno na svetu in mislim, da bomo dosegli res. Eh, konsens in res se vsem zahvaljujem za uh, konstruktivno delo. Hvala. Um, Madame McIntyre. Gospa McIntyre. Thank you. Um, Najlepša hvala. Res bi se zahvalila Elizabet, torej poročevalki, za vse delo, ki ga je vložila v to. In postopoma eh, se naša stališča zbližujejo in s tem pripravljamo res, torej dosegamo res dobre rezultate in torej res bi se ji zahvalila za to. Močno podpiram eh, vsa njena prizadevanja skoraj celoti. Eh, obstajajo samo določeni elementi in sicer prav imamo pomisleke glede dolgoročnih posledic za zdravje. Ne smemo namreč te rezultate bodočih raziskav že sedaj prejudicirati. Torej res eh, zahtevamo, da se pripravijo eh, Eh, dodatne znanstvene raziskave. Vsekakor pa nočemo imeti takšno formulacijo, ki bi vplivala na rezultate, še preden se študije opravijo. Ampak kot sem že rekla, vse amantmaji, ki smo jih imeli, eh, vse kompromisni predlogi nas nekako zbližujejo in bi se res zahvalila gospe Šatije za vse, kar je naredila. Hvala. Um, merci, mož... Hvala lepa. Nikoli se nisem upletala v ta dosje, vendar pa bi vendarle rada rekla, da kar me skrbi je dinamika, ki sledimo. Gre za vprašanje namreč, kako upoštevati eh, razvoj na področju znanja in pa tudi možnih učinkov in posledic eh, na bolnike, na delavce in tudi na samo opremo. In razumem, naprimer, to, kar je pripravila ta skupina. Namreč to nam eh, omogoča na eni strani, da imamo delegirane akte, tudi pregled na tem, kar bi poslanci spremenili ali pa želeli vključiti v samo direktivo in pa potem tudi vprašanja glede dolgoročnih učinkov. Eh, želela bi samo da ugotovimo, če je to sedaj mehanizem, ki nas pripelje do direktive, ki omogoča upoštevanje vsega znanstvenega, eh, znanstvenega napredka in razvoja na tem področju, kajti vedno lahko še naprej obstaja tveganje, da bo eh, nekdo eh, rekel, naprimer, teh eh, standardov, teh norm ni mogoče izvajati, ker, so, ker je naša oprema še dosti bolj zanesljiva. Skratka, potrebno si je zagotoviti, da ne bomo dosegli nečesa, kar je ravno obratno. Sicer pa torej dolgoročni učinki, potem pregled delegiranih aktov in vsega ostalega, ostalega. Spominjam se še vseh težav v zvezi s tem eh, dogovorom, zato da ne bi bil sporazum na nek način zamrznjen, zato ker ga ne bi bilo mogoče izvajati. Gospod Silva in potem gospa poročevalka, gospod Silva. <clears throat> Eh, merci, uh... Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. No, glede na to, eh, da sedaj, da smo ravno kar pravzaprav se seznanili s temi dokončnimi besedili oziroma s končnimi predlogi sprememb, zato tega ne bi komentiral, ker bi moral najprej preučiti. Rad pa bi eh, samo se pridružil čestitkam, ki so bile izrečene gospej poročevalki za delo, ki sicer še poteka. Upam, da bo potem v končni fazi to prišlo, eh, pripeljalo do končnega kompromisnega predloga. E, samo en zadržek bi izrazil in sicer tako glede predlogo sprememb. V okviru tega bo sedila in okolikar se nanašajo na zavezo komisijo, komisije, da, e, da svoj predlog v luči rezultatov raziskav. Povedati moram, da bo direktiva sprejeta na, podra, na podlagi 153. člena. To direktivo bo pot, bodo potem države članice morale prenesti v svojo zakonodajo. In eh, če je podlaga 153. člen, to ne pomeni eh, obvez za komisijo, kajti komisija ima tudi eh, pravico do lastne pobude. In ta predlog bo lahko našel svoje mesto v direktivi. Obstajajo pa še drugi instrumenti, naprimer zlasti mnenja parlamentov, ki so še ustreznejša v eh, tem smislu. Tako da moramo imenu komisije že izreči eh, določen pridržek s tem v zvezi. Hvala lepa. No moram reči, da si ne morem kaj, da eh, se ne bi odzvala na to, kar ste povedali, vaš monopol glede pobude. Nekaj sem glede tega že omenila danes zjutraj. Prvi smo, ki, eh, ki seveda si zelo želimo, da komisija izkorišča ali celo zlorablja eh, svojo, to svojo pristojnost tu so naprimer še eh, druge arbitraže, ki potekajo v tem okviru in ki bi tu bile potrebne zaradi pogojev, pod katerimi delajo eh, delavci. Potem člen 153 pogodbe. K sreči ni prvič, da smo se znašli v takej situaciji in eh, ne bi si želela, da bi morali prebrati vsa besedila Evropskega parlamenta, ki ob sodelovanju z pravno službo so pripeljali do teh določb. Na vsak način pa si lahko sedaj privoščimo, da skušamo poiskati dobro formulacijo ob upoštevanju pravne podlage, pa tudi pravice do pobude strani komisije pribeležila sem si vse pripombe kolegov, poročevalcev v senci in v imenu političnih skupin. Hkrati bi želela tudi reči v odsotnosti, kar ime deli danes eh, tukaj, ki ne more biti prisotna. Široka razprava je že potekala med poročevalci v senci zlasti glede eh, teh eh, tako imenovanih biofizikalnih dejavnikov. In zdi se, si, zdi se, da se zeleni strinjajo, da se v sami definiciji omenja ta izraz in To lahko povem na podlagi naših zadnjih razprav. Mislim, da je to potrebno, na to potrebno opozoriti, eh, zlasti tudi glede na naše partnerje iz Aldeja, ki so zelo veliko o tem razpravljali. To sem želela še dodati. Glede pripombe gospe Rapti, glede pregleda oziroma prenove vsakih pet let. longuement et particulièrement dans la dernière euh, eh, Na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci je v tem tekla razprava. Zdelo se nam je, recimo, če vzamemo tako določbo, da bi to lahko bilo pravzaprav nekaj, kar bi bilo v nasprotju, z, da bi šlo to proti potrebni zaščiti in varovanju zdravja zaposlenih. Potrebno je prenoviti direktivo z vidika potencijalnih učinkov teh dejavnikov. Naprimer, če skozi štiri leta to ugotovimo, ugotovimo prisotnost, eh, prisotnost takih fizikalnih dejavnosti, pa tega ne bi upoštevali, se prav gotovo ne bi dobro počutili. Zato je potrebno upoštevati raje to realnost, kot pa eh, se ravnati, ravnati na tak način, da bodo ostale velike vrzeli z vidika dejavnikov, ki vplivajo na delavce, ki so izpostavljeni Eh, elektromagnetnemu sevanju. Zelo veliko je bilo razmisleka v zvezi s temi problemi skupaj s strokovnjaki, z uporabniki, potem tudi samimi bolniki z različnimi političnimi skupinami in na tej osnovi smo prišli do mnenja oziroma stališča, ki sem vam ga predstavila in pojasnila. Torej, Skratka, biofizikalni dejavniki, o tem se bom še pogovorila tudi ponovno z Marian Harkin ob upoštevanju stališča zelenih. Zahvaljujem se tudi gospej McIntyre za njeno zaupanje. Gospa predsedujoča. Pozorna sem bila na vašo pripombo in eh, naj povem, da smo imeli izjemno pomemben sestanek, na katerem so eh, bila dana številna, številna pojasnila in sicer eh, v enoti IRPA, naprimer s tem v zvezi in tudi naša kolegica. Naša kolegica Natali tudi, ki je pri tem sodelovala. Mislim, da je bil ravno v tem smislu vsega tega našega dela, da skušamo poskrbeti za ustvarjanje tega ravnovesja ob upoštevanju, upoštevanju zlasti eh, obskrbi recimo za zaščito in eh, varstva naših bolnikov. Tudi sami smo se postavili v kožo eh, teh ljudi. In treba je tudi vedeti, da ti kompromisni predlogi upoštevajo to dvojno potrebno ravnovesjo. To ne vpliva na možen nadaljni razvoj, naprimer opreme. To mora vedno iti v smeri čim manj elektromagnetnega sevanja. To je tisto, kar preučujemo, namreč posledico elektromagnetnega sevanja in eh, v skrbi za čim varnejšo opremo in naprave. V tem eh, smislu torej to besedilo, ki ga predlagamo, upošteva vse te vidike. Hkrati pa bi se odzvala tudi na pripombo komisije. Namreč dejansko je odbor zavihal eh, rokave in eh, bo moral vsakih pet let predstaviti ukrepe za učinkovito izvajanje v državah članicah te direktive. Zagotoviti moramo spremljamo, spremljanje. Ne moramo si privoščiti, da imamo na eni strani to spremljanje, na drugi strani pa ne upoštevamo na konstantno potencijalnih učinkov dolgoročno gledano. Torej gre za dvojno zadevo, to moramo imeti stalno na očeh. Mislim, da je to zelo pomembno in pri tem ustrajamo. Skupaj s svetom bo potrebno še naprej eh, razpravljati ob ustrajanju eh, pri trdnih stališčih. In eh, naprimer politične skupine, ki so pravzaprav uvodoma imele zelo eh, različna mnenja in velika razhajanje in eh, ki so eh, pravzaprav postopoma prišli do kompromisnih predlogov. Zaradi te dvojne pripravljenosti namreč, da vedno imamo na umu potencijalne posledice tvegan dolgoročno gledano in na drugi strani eh, to eh, eh, zavezo komisije, da bo vsakih pet let ponovno prenovila izvajanje. Zlorabila bi svoj položaj predsedujoče, da vam zastavim majhno vprašanje. Namreč, kar me skrbi, razumela sem glede, eh, glede delavcev, da je to pokrito, potem, da lahko pride do sekundarnih učinkov. To je torej predvideno. Vendar, če gremo v drugi smeri, naprimer, če bi v industrijskem sektorju nenadoma odkrili zelo zmogljivo napravo, ki bi lahko naprimer ugotovila, kakšni so učinki elektromagnetnih sevanj in, in da bi, ki, eh, zaradi katere bi bila ta sevanja manjša naprimer, pa eh, bi bilo zanimivo videti, kako ravnati v tem primeru. Najprej je potrebno povedati, da ne gre za samo sevanje. Elektromagnetna polja omogočajo, da se sevanj, ki so škodljiva se ne uporablja eh, in naprimer za katera ni nobenih dokazov za to škodljivost. Glede kontinuitete te direktive bi rekla in sicer na podlagi bodočih raziskav in razvoja, če torej na tej osnovi ne bo okoliščin, ki bi omogočala, da se izogne tem standardov, kajti te eh, norme so navedene v prilogi. In gospa predsednica, to delo, če je bilo težko, ni bilo težko v sodelovanju med političnimi skupinami, ker je bilo zelo veliko dobre pripravljenosti na vseh straneh. Težavno pa je bilo eh, pri sodelovanju s svetom, kaj ti v prilogah glede tega problema je šlo pravzaprav za velik obseg zajetja ravno teh vprašanj. In eh, svet je, komisija včasih začenjala s prilogami, včasih spet na drug način, tako da upam, vendarle upam, da bomo prišli do nečesa, kar bo dobro za delavce, dobro z vidika konkurenčnosti v Evropski uniji, kar bo dobro tudi za bolnike in za delavce. Iskreno se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci različnih delovnih skupin, pa tudi sekretarijatu našega odbora, ki je bil vedno na razpolago, še posebej pa bi se tudi zahvalila gospodu Erbionu, ki nas spremlja že več mesecev na to temo. Hvala lepa. Odlično. Po tej bogati razpravi bomo o tem glasovali 6. decembra potem pa se bodo začela velika pogajanja, vendar bodo verjetno več, eh, manj zapletena kot pa eh, pri eh, zadnji točki oziroma zadnjem, zadnji temi, ki jo moramo obravnavati in sicer gre za 16. točko pogajanja s svetom o Evropskem socialnem skladu v okviru trialogu. Gospa poročevalka, imate besedo. Eh, merci, Hvala, gospa predsednica. Kaj naj rečem o teh pogajnih s svetom? Kot ste rekli, težka pogajanja o Evropskem socialnem skladu v okviru tega trialoga la komisijo. Uh, že... Na, naj povdarim, da tu odbor igra dobro koristno vlogo glede na svet, ki pravzaprav eh, na pogajanja ni prišel z mandatom. in zaradi česar se stvari odlagajo. Nismo se mogli naprimer dogovoriti o delovni metodi. K sreči pa je naša moč, ki jo imamo v tem trialogu, naša moč je v tem, da je v glasovanju, ki je potekalo v odboru za zaposlovanje, to nam je omogočilo, da imamo kot parlament zelo trden pogajalski mandat. Potem je tu še druga, eh, drug pomemben vidik, namreč sodelovanje z eh, političnimi skupinami, kajti v vsaki politični skupini imamo na voljo kompetentnega Eh, strokovnega sogovornika, kar nam mm, omogoča, da lahko dobro in odločno sodelujemo v teh pogajanjih. Potem je tu še vsa podpora našega eh, sekretarjata in zahvaljujem se eh, Sabini in Mojri, kakor tudi naši pravni službi, ki nam tu pomaga. Danes smo že pri petem, peti seji trialoga in po peti seji eh, smo predsedujoči temu trialogu, skrati, eh, skrati, eh, hkrati pa eh, je eh, tudi za zastopnik irskega predstavnika. Delo organiziramo po temah, stvari obravnavamo po členih, člen za členom. V zaporednem vrstnem redu. Moram reči, da so tu točke, kjer je zelo veliko težav, kjer je potrebna argumentacija, celo stvari, ki so pravzaprav zelo očitne. Zlasti za vidika ciljne javnosti, tu smo, morali, eh, tu smo morali biti zelo trdni, tako glede ciljne javnosti, kot tudi eh, glede pristopa k tem ciljnim javnostim. Potem, naprimer, glede mladih, potem eh, tu so tudi. Eh, ljudje brez kvalifikacij in podobne teme. Eh, moram, ne zdi se nam, da bi se zadeve že stabilizirale in to, so, to je vedno znova težava, na katero naletimo pri teh pogajanj. Vedno znova prihaja do novih predlogov, novih formulacij in dikcij, kar pomeni, da imamo vtis, da smo prisotni z našim besedilom in da podajamo argumente, ki. Napravimo svetu, ki pa nima jasnega eh, mandata vedno znova se je potrebno skratka sklicevati na te argumente. Izjemno dolg proces, kar pomeni, da to ne pomeni razprave, kjer imamo občutek in kjer se nam zagotovi, da gremo lahko naprej, da napredujemo. In moram, s tem v zvezi imam precej dvomom. En trialog za drugom. No, nekaj zmag smo vendarle imeli, potem tudi dobili določene zaveze, zlasti glede programiranja in podobno. Res pa je, da je vaš opis situacije tak, kot eh, je pravzaprav prisoten tudi še druge, pri drugih trialogih in eh, tudi ta proces odzivanja, ta eh, poetika eh, proračuna, ki tudi onemogoča, da bi se lahko vračali in te stvari lahko delali na zakonodajni osnovi. Najlepša hvala za to poročilo. Ne vem, če so tu kolegi, ki želijo, ki imajo kakšne pripombe gospod Guerrero Salom, ki ni želel besede, kar pomeni, da smo eh, pri kraju svojega dela. Zahvaljujemo se tolmačem. 6. decembra pa se spet dobimo ob 9. z obsežnim dnevnim.